Très bien. Je vous propose de, de rejoindre vos places. Prosim, če se počasi usedete, tako da bomo lahko začeli z delom našega odbora. Ne bomo več eh, čakali. Nekaj besed bom povedal za uvod. Najprej bi se vam zahvalil, da ste prišli danes. Prosim, eh, Eh, vi ste najbolj zvesti člani in članice eh, tega odbora, tudi poročevalca sta tukaj, prav tako poročevalci v senci. In predlagam, da kar začnemo z delom. Nekaj tednov že nismo zasedali in zdaj smo se ponovno sestali. Eh, pomembno je imeti sestanek tudi pred glasovanjem 6. decembra in Zdelo se mi je pomembno, da naša dva poročevalca prosimo še za zadnja pojasnila pred eh, zaključno fazo, ko bomo glasovali o tem poročilu. Pomembno je tudi, da imamo izmenjavo mnen o delu, ki je potekalo v kolektivnem duhu. Najprej eh, bomo sprejeli dnevni red, če ni ugovorov, potem je dnevni red potrjen. Potem bi rad podal še nekaj sporočil predsednika. 16 jezikov imamo danes. Potem, kar se tiče elektronskega dosjeja, kot vedno je dosje tega sestanka na voljo v aplikaciji e-meeting in uh, poleg tega se naši sestanki tudi prenašajo po spletu. Poleg tega uh, nam je v veselje, da je danes eh, z nami tudi skupina obiskovalcev iz spodnega doma parlamenta uh, iz Republike Češke, gospa Dana Balcarova uh, jih vodi in ona je tudi predsednica odbora za okolje v češkem parlamentu. Tudi Franz Troy Ronalp, torej ta um, televizijski kanal bo tukaj z nami, posneli bodo nekaj uh, odsekov našega eh, sestanka danes. Eh, potem pa še zapisniki sej 30. augusta, 6. septembra in 27. septembra. Uh, Um, če ne bo do konca sestanka ali pa kar zdaj le na začetku ugovorov, potem so ti zapisniki sprejeti. Zdaj pa prehajamo na dnevni red. Kot sem že na začetku povedal, se mi je zdelo pomembno, da pred glasovanjem 6. decembra organiziramo še en sestanek o tem poročilu. 17. Eh, januarja pa bomo glasovali na plenarnem zasedanju. Tako je zaenkrat predvideno in to je predsedstvo parlamenta tudi potrdilo. Danes bomo obravnavali 1141 predlogov sprememb, ki so jih vložili člani in članice odbora. Prosil bom gospoda Linca in gospoda Stasa, da spregovorita na začetku tega sestanka in predstavita svoje delo. Vem, da sta trdo delala pri pripravi tega poročila. Um, vem, da je tudi v pripravi veliko predlogov oziroma kompromisnih predlogov. Um, naj zaenkrat uh, povem, da bomo pregledali protokol za avtorizacijo e, snovi o tem smo že tudi glasovali. Mm, tukaj je tudi veliko izzivov in eh, zdaj bomo pregledali tudi ehm, protokole in pa analize ehm, za odobritve določenih molekul, ko se jih daje na trg. Zdaj, predlagal bom gospodu Lincu, eh, da prvi spregovori, potem gospod Stas, vsak bo dobil pet minut. Besedo bom potem dal še poročevalcem v senci, eh, gospe Guteland, potem gospe Bonafé, gospe McIntyre gospe Ris bom tudi dal besedo, ampak je ne vidim, ja, mogoče bo kdo drugi iz skupine Aldes pregovoril, potem gospa Anja Hazekamp v imenu skupine GUE bo tudi dobila besedo, eh, gospa Dornano v imenu EFDD na mesto gospoda Pedičinja in pa gospod Loazo, ki bo spregovoril v imenu skupine ENF. Potem bomo imeli še postopek pritegnite pozornost predsednika eh, v nadaljevanju razprave in besedo bom dal tudi komisiji. Zahvaljujem se predstavnikom komisije, da so tukaj prisotni. Um, najlepša hvala, da ste tukaj. To je že tradicija v parlamentu, da um, komisija tudi poda svoje mnenje. No, predlagam, da Mm, kar začnemo. Besedo bo najprej dobil gospod eh, Norbert Linz. Izvolite. Ja, dank. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Na voljo ste mi dali pet minut in poskušal bom biti še krajši, kajti mislim, da bi bilo danes bolje prisluhniti. Upam, da bomo pogajanje ta teden zaključili in da bomo tako 6. decembra pripravljeni na glasovanje. In zato bi danes dal prednost temu, da mi dva saporoževalcem prisluhniva in da slišiva, kaj je članom tega odbora pomembno. Kot je povedal eh, že eh, gospod predsedojoči, čez 1100 predlogov sprememb smo prejeli z kolegom Stasom, sva stavila, da bova dobila okrog 1000 eh, predlogov sprememb in pravzaprav se niti nisva toliko zmotila. Sedaj smo v fazi sklepanja kompromisnih predlogov sprememb. Ta hip uh, imamo na mizi približno 52 mm, možnih eh, kompromisnih predlogov sprememb in pogajanja tečajo. Naj vas spomnim, da naš cilj ni bil tako uh, enostaven. Uh, kajti sva dva poročevalca z zelo razhajajočimi stališči, pa vendarle sva se odločila, da bova skupaj sestavila to poročilo. Najn no, skupni cilj je ta, da zapiševa uravnoteženo poročilo. Eh, zato, da bomo ohranili najbolj strikten postopek eh, registracije. In ta postopek eh, želiva tam, kjer je dobro ohraniti in tu in tam še izboljšati. Torej, predlagava evolucijo na mesto revolucije, to smo že napovedala in tega načela se tudi drživa. In v tem smislu bodo potekala tudi pogajanja o kompromisnih predlogih spremem, po mojem mnenju tudi postopek zelo dobro teče. Postopek eh, eh, registracije mora, potekati, mora biti v rokah znanstvenikov in eh, registracija ali ne registracija ne more biti odvisna od dnevne politike. To je nedopustno. Predlagava številne nove ukrepe za ukrepitev preglednosti, hkrati pa spodbujava inovacije in pa želiva izboljšati dosedanje postopke. Nasplošno menim, da je poročilo takšno, kakršno je zdaj in oziroma, da bo poročilo, kakršne bo ob koncu, zagotovilo, da bomo imeli še močnejše, še krepkejše postopke registracij. Mislim, da nihče ne bo popolnoma zadovoljen, ko gre za poročilo, ki obravnava tako zelo težko temo. Zato vas pozivam k pripravljenosti za kompromise. To pripravljenost bomo ta teden potrebovali. Sicer pa se veselim vaših prispevkov, z veseljem bom prisluhnil vašim želam in pa stvarim, ki bi jih radi poudarili. Hvala lepa. Merci beaucoup, Hvala, gospod Linz. Ja, hvala za vaš prvi prispevek, zdaj pa eh, dobi besedo gospod Bart Stas. Najlepša hvala. Lahko nadaljujemo od tam, kjer je zaključil gospod Linz. Vsekakor sva zelo tesno sodelovala in eh, zelo se trudiva, da bi eh, dobila čim širše kompromise, ki bi zajemali, stali, zajemali stališča različnih političnih skupin. Dobili smo 1141 predlogov sprememb in čim več jih želiva zajeti v kompromisne predloge. Ampak, eh, kot si lahko predstavljate, ti predlogi sprememb eh, pokrivajo zelo različna področja. Ehm, težko bo prav vse te predloge vključiti v kompromise in zadovoljiti vse. Mm, s, s kolegom sva delala na konstruktiven način, prepričan sem, da sva dala vse od sebe eh, in to, kar sva eh, dosegla, je, da sva se zelo posvetovala tudi s poročevalci v senci. Eh, o posameznih področjih smo govorili, kaj je skladno s posameznimi predlogi sprememb, kaj lahko sprejmejo, kaj ne. Na ta način postopava in to je najn pristop želiva oblikovati pomembno besedilo, ki bo predstavljalo tudi pomemben prispevek k predlogom komisije. Eh, komisiji želiva zagotoviti dobro izhodišče za nadaljne delo, ehm, predvsem, ko bo šlo za revizijo uredbe. Poleg tega želiva zagotoviti tudi čim širšo podporo za stališče parlamenta, vključiti želiva kar največ skupin. In To pomeni, da bova podala tudi kar nekaj priporočil. Um, nekatere bo mogoče podprlo 16-17 ljudi, druge manj, ampak to ne bi dalo močnega sporočila. Zato prosim kolege, e, da je trenutno uredbo zelo težko in zato je tudi bilo vloženih toliko predlogov sprememb. Veliko smo imeli tudi javnih predstavitev, eh, verjetno vam tega ni treba ponavljati. Potem dobili smo študije, strokovno znanje, eh, vsi ti prispevki so bili zelo dobri in zato mislim, da sva s kolegom tudi v dobrem položaju, da se eh, na vse to osredotočijo in skušava pokriti čim več predlogov sprememb. Želiva jih čim več zajeti v kompromisne predloge. Zaenkrat je v pripravi okrog 50 kompromisov to je najn cilj in uh, zelo pozorno bo vam prisluhnila tudi stališčem poročevalcev v senci. Eh, želiva pa slišati tudi mnenje vseh, tudi tistih, ki niste bili zelo udeleženi v ta proces. Vsem eh, želiva prisluhniti, zato da bova potem upoštevala vsa različna mnenja, potem različne želje, različne pristope. Uh, Eh, in končna poročila, ki jih bova oblikovala v obliki kompromisov, eh, želiva, da so deležna tudi široke podpore. Eh, Mi dva z Norbertom sva zelo dobro sodelovala, samo pri eni stvari sva imela različno mnenje in pravzaprav, kot je povedal, sva stavila vsega, Eh, koliko predlogov sprememb bo. On je rekel 1000, jaz sem, eh, oziroma on je rekel 900, jaz pa 1000. Dobila sva jih 1141. In eh, tisti, ki izgubi stavo, mora kupiti zmagovalcu butelko francoskega vina. No, šalo na stran, uh, lahko pa še enkrat povem, da je bilo sodelovanje odlično. Hvala. Hvala, Bart. E, če potrebujete kakšen nasvet glede francoskega vina, glede porekla ali letnice, eh, me lahko vedno vprašate. Najlepša hvala obema za opravljeno delo. In, eh, čeprav sam kot predsednik nisem bil vedno prisoten na sestankih, sem eh, pa eh, spremljal vajno delo, predlogov sprememb je veliko. Ampak to je tudi plot našega skupnega dela. Eh, osem mesecev smo preživeli skupaj, organizirali številne javne predstavitve in mislim, da smo eh, vsi resno vzeli to delo, kar se kaže tudi pri predlogih sprememb. Zaenkrat ne vem, ali je to, da je predlogov spremem veliko dobra stvar ali manj dobra. To bomo šele videli. Ampak eh, želimo pa si čim širše podpore pri glasovanju tukaj v parlamentu. Eh, bolj, ko bo podpora močna, bolj bo eh, močno tudi stališče parlamenta. In tako bomo lahko skupaj zagovarjali naše skupno stališče. Ehm, to, da bo kompromisov veliko, eh, je dobra stvar. To kaže, da imamo mm, skupna stališča in mislim, da bo treba pri glasovanju upoštevati tudi določene specifike. Eh, Naprimer, posamezne stranke so, imajo specifične zahteve pri posameznih področjih in eh, to bo treba tudi upoštevati. Zdaj pa bom besedo dal še poročevalcem v senci. Najprej gospa Guteland v imenu socialistov in demokratov. E, pet minut dobi vsak poročevalec v senci. Pet minut torej. There, but... e, mogoče nisem slišala zadnjega stavka, ampak hvala za besedo. E, V imenu kolegice Simone Bonafé se želim zahvaliti obima soporočevalcema za konstruktivno delo, ki ga upravljata. Zelo se trudita za kompromise. Vem, da to ni lahko. Um, skoraj 1200 predlogov sprememb je bilo vloženo in povsem razumem, kako težko je najti ravnovesje pri oblikovanju kompromisov. Mi želimo ukrepiti poročilo eh, in sicer imamo tri jasne cilje. Eh, najprej je zelo pomembna potreba, da se okrepi transparentnost in pa neodvisnost eh, pri procesu avtorizacije oziroma odobritve. Gre za pravila, ki obvladujejo konflikte eh, interesov, pa tudi zadosten proračun, da bo odobritev pesticidov avtonomna. Potem previdnostno načelo je treba upoštevati takrat, ko se odločamo o tem, ali bomo odobrili neko aktivno snov ali pa fitofarmacevtsko sredstvo ali ne. Treba je upoštevati tudi potrebe ranljivih skupin v družbi. Potem mm, Eh, treba je zaščititi človeško zdravje in zdravje živali, to je ključni cilj naše zakonodaje. In uh, ocena je pokazala, da uh, se ta dva cilja trenutno ne dosegata v celoti. Potem še dodatne točke, ki so pomembne za našo skupino. Um, uh, javen dostop do znanstvenih študij je pomemben. Potem uh, ne tajna verzija študije mora biti objavljena. Eh, potem eh, morali bi razmisliti eh, tudi o seznamu tistih točk, ki so lahko škodljive, če pridejo v javnost. Potem Eh, ocena fitofarmacevskih eh, sredstev na nacionalni ravni. Tukaj mislimo, da bi vlogo EFSE morali ukrepiti. In kar se tiče uh, ocene tveganja, uh, tukaj bi to bi tudi morali bolj poudariti. Poleg tega poudarjamo tudi popolno izvajanje direktive o trajni uporabi pesticidov. Eh, pomembna je tudi povezava te direktive s sistemi avtorizacije in zato komisijo in države članice pozivamo naj uskladijo svoje prakse, ko gre za odobritev aktivnih snovi um, z avtorizacijo eh, tudi um, fitofarmacevskih sredstev. Upoštevati je treba direktivo, ki sem jo omenila, potem pa še potreben bo kompromis. Uh, za zaščito um, insektov, predvsem čebel. Te, ti insekti, te žuželke so ključnega pomena za um, pridelavo hrane. In uh, zagotoviti moramo, da uh, ti opraševalci ne bodo ogroženi zaradi pesticidov. Uh, želimo zagotoviti njihovo zaščito. Zdi se nam pa tudi nesprejemljivo, da ni nobenega kompromisa Eh, o tem, da je treba prepovedati pesticide, ki vsebujejo snovi, eh, ki delujejo kot endokrini motilci. Eh, glasovali bomo o posameznih predlogih sprememb, ločenih predlogih sprememb, da se takšne snovi prepove. Hvala. Hvala. No, eno minuto ste zelo prihranili za naslednje govorce. Gospa McIntyre v imenu Ikajer. E je naslednja. Uh, uh, hvala. Imeli smo uh, izmenjavo mnen o tem poročilu septembra in takrat sem izrazila svojo skrb, da čeprav so res bili prisotni strokovnjaki, akteri in tako naprej, ampak Besedilo pa je bilo vseeno pripravljeno na selektiven eh, način, niso upoštevali mnenja strokovnjakov. Eh, potem je bil postavljen tudi rok za predloge sprememb, takrat so se začeli oblikovati eh, kompromisi in sama sem takrat upala skupaj z drugimi poročevalci v senci, da se bo besedilo razvilo v bolj uravnoteženo, besedilo o aktivnih snoveh in pa o dobritvi fitofarmacevskih sredstev. Ampak nažalost eh, temu ni bilo tako. Kompromisi eh, eh, so zelo omejeni, predvsem se slabo gleda na industrijo in pa na nacionalne organe, ki ki odobrijo določene snovi, ki se potem tržijo. Sama sem vložila 105 eh, od teh skoraj 1200 predlogov sprememb, ne bom opisovala zdaj vseh, ampak eh, želim pa spregovoriti o treh. In eh, te predloge sprememb sem vložila skupaj s kolegi iz ELS. Prvi poudarja to, da je to, kako bi lahko dosegli bolj uravnotežen pristop. Um, predstavili smo idejo v uvodni izjavi, ki pravi, da bi breme dokaza moral nositi uh, tisti, ki se je prijavil, ki je določen osnov prijavil, tako da uh, ne bi potem denarja porabljali javnega denarja za to, prav tako ne za študije toliko eh, zaenkrat, ampak eh, transparentnost je treba eh, zagotoviti v vseh fazah postopka odobritve in spoštovati tudi pravice intelektualne lastnine. Poleg tega se mora upoštevati dobra načela laboratorijske prakse, ki morajo biti spoštovana povsod po Evropski uniji. Po mojem mnenju bi bil to razumen pristop. Sama sem tudi zelo pragmatična. In eh, tudi pri svojem pristopu eh, sem bila pragmatična. Potem še en primer, ki bi lahko uvedli več ravnovesja. Eh, pri AI. Tukaj so določeni vabljeni strokovnjaki izrazili zaskrbljenost v zvezi z mnenji EFSE in EKE, da glifosat naj ne bi bil karcinogen. Ampak Efsa in Eka sta potem podali razumno razlago tega in mislim, da bi morali si ogledati obe strani argumentov. Tako bi dosegli večje ravnovesje. Pa še nekaj, kar zdaj prihaja kot eh, nov kompromis, to je odstavek 34, mi eh, komisijo pozivamo da morajo um, smernice EFSE biti izvedljive, morajo biti tudi eh, dovolj predvidljive za tiste, ki prijavijo osnovi, mm, da lahko ti predvidevajo učinke. Potem treba je upoštevati to, da potem eh, države članice podajo odobritev in eh, upoštevati se mora tudi um, smernica uh, eh, EFSE v zvezi z neonikotinoidi. Sama se tega lotevam z uh, vero v to, da um, odobritveni sistem ni tako slab. Številni predlogi sprememb so zelo negativni, eh, ampak eh, strokovnjaki so podali drugačno sliko na naših predstavitvah. In, eh, sama ne mislim, da je trenutni sistem odličen, lahko ga izboljšamo, predvsem kar se tiče izvajanja, lahko tudi spodbujamo k bolj uravnoteženemu, stabilnemu, regulativnemu okvirju, ki bo spodbujal boljše kmetijske prakse in tako naprej. No, potrebujemo pa e, več praktičnih priporočil, ki bodo izhajala iz eh, trenutne prakse. Veselim se že nadaljnega sodelovanja s poročevalcema in poročevalci v senci in upam, da bo poročilo našega odbora eh, predstavljalo eh, nek smiselen dogovor med nami. Potrebujemo refit, eh, torej dobro zakonodajo, ne pa revolucije. Hvala. Hvala, gospa McIntyre. Anja Hazenkamp v imenu skupine GUE dobi besedo. Ja, Hvala lepa, gospod predsedujoči. No, po ponovni eh, odobritvi eh, glifozata in po eh, nemiru eh, ljudi po Monsantu eh, je bil v Evropskem parlamentu eh, ustanovljen ta odbor. To sem prebrala na spletu. Torej, gre torej za preglednost pri sprejemanju odločitev, gre za pregled postopka registracije in pa gre tudi za priporočila v zvezi s tem, kako bi lahko izboljšali postopek registracije. Ali z drugimi besedami, kako je mogoče mogoče, da eh, imamo aktivno snov, ki je škodljiva za zdravje ljudi in živali in pa tudi za okolje in da ta aktivna snov enostavno ostaja na trgu. Prišlo je do manipulacije številnih dokumentov eh, se strani Monsanta. In uh, medtem, ko uh, organi trdijo nekaj nasprotnega, kako je mogoče, da največje podjetje na svetu povzročajo takšne škandale? Kako je vse to možno? Če je tako, potem je eh, gotovo nekaj narobe z eh, evropskimi postopki in gotovo je nekaj narobe v EFSI in v EKI. V tem poročilu pričakujem odgovore na ta vprašanja. Mislim, da imajo milijoni zaskrbljenih državljanov pravico do odgovora na eh, to vprašanje, ampak žal to poročilo odgovorov ne prenaša. Za nami so javna posvetovanja in tam smo slišali nekaj o ustreznih postopkih, slišali smo eh, tudi. Eh, besede organov, ki so nam eh, povedali, kako tečejo postopki. In če si preberemo to poročilo, potem tukaj ne najdemo eh, eh, nobene besede o kritiki in pa o skrbih državljanov. Imenovani so sicer problemi s postopkom Unije za registracijo pesticidov, ampak poročevalca se ne osredotočata na bistvo problema problemi eh, eh, se pravzaprav obhajajo. Pravzaprav se negira celoten vidik eh, glifozata. Pravzaprav tu ne najdemo besedice o rakotvornosti. EFSA ima odnose za industrijo in tudi ta vidik ni osvetljen. In zato mislim, da bo v številnih, na številnih točkah enostavno prezrto načelo previdnosti. Vsakokrat, ko ponovno preverjamo aktivnost snov, se mora to dogajati v novi državi članici. Naprimer, tukaj govorimo o načelu previdnosti. Pravzaprav eh, gre tukaj za previdno opozarjanje na določene vidike, ki niso bili dobri, tudi v povezavi z glifosatom. Ampak nihče jasno in glasno tega ne obsodi. Nihče jasno ne pove, eh, kaj je posem nesprejemljivo sa strani EFSE. Glifozata ne bi smeli nikoli registrirati. In eh, to pomeni, da smo popolnoma poteptali načelo previdnosti. Kajti v Evropi živi 500 milijonov eh, evropejcev in sedaj je njihovo življenje ogroženo. Eh, torej, ravno to področje, oziroma v poročilu je zapisano, da ima Evropska unija ene najstrožjih predpisov na tem področju, ampak ravno to ne drži kajti eh, Evropska unija očitno ni sposobna zagovarjati načela previdnosti v odnosu do velike industrije. Kaj je res pomembno? Pomembno je zaščititi zdravje ljudi, živali in okolja. Mi pa počnemo ravno nasprotno. Poskrbeti bi morali pravzaprav za to, da bi glifosat kar najhitreje izginil eh, s polic in pa iz okolja. Ampak to poročilo ne gre v tej smeri. Imamo celo vrsto predlogov, ki bi jih lahko upoštevali in poročevalca bi morala poskrbeti za to, da bomo ob koncu dobili eh, besedilo, ki bo močno, ne pa, da bomo dobili na koncu povsem razvodenil eh, kompromis. In poročevalcema želim veliko sreče. Hvala, gospa Hazekamp. Zdaj pa gospod Ornanu, FDD. Hvala, gospod predsednik. No, pregledala sem to poročilo. In uh, lahko povem, da sem razočarana nad vsebino tega besedila. Uh, številni vidiki, ki se meni zdijo ključnega pomena, so izpuščeni. Um, presenečena sem bila, um, ko sem ugotovila, da je v enem samem poročilu bilo vloženih 1140 predlogov sprememb. To je potrdilo moje strahove. Če bi vsebina bila zadovoljiva, potem. Eh, poslanci ne bi čutili eh, potrebe, da eh, vložijo več kot tisoč predlogov sprememb, več kot sto na skupino oziroma sto petdeset na skupino. Tudi jaz sem jih vložila kar nekaj. Mislim, da so na videz moji predlogi sprememb zajeti v kompromise, ampak samo na videz. In eh, vidimo, da je tudi pri drugih eh, predlogih sprememb tako. Kompromisi pravzaprav ne zajemajo dejanske vsebine predlogov sprememb. Eh, mogoče govorijo o isti temi, ampak dlje kot to pa ne grejo. Tukaj gre za tehniko, da se znebiš določenih motečih faktorjev v predlogih sprememb, s tem, da omeniš samo vsebino, ne pa dejansko teh točk. In uh, upam, da kompromisi ne bodo potrjeni, iskreno uh, tako uh, trdim. Od določenih bom zahtevala, da se glasuje tudi ločeno o določenih delih besedila. Nikoli ni zapisana beseda neuspeh pri postopku odobritve, ampak ta odbor je bil ustanovljen prav zato, prav zato ker je prišlo do neuspeha. Monsanto se eh, pojavi enkrat, ampak samo v uvodni izjavi, eh, ko gre za škandal Monsanto. Ampak eh, določene besede, ki niso zajete v poročilu, se ne pojavljajo niti v kompromisih. Naprimer, čebela ali opraševalec, to niti enkrat ni omenjeno. Ampak. Ampak uh, ogromno čebel izginja zaradi pesticidov. In uh, v enem uh, svojih uh, predlogov sprememb 1129 pozivam k temu, da se zaščitijo ranljive skupine, tako kot uh, so uh, te skupine opredeljene uh, v tretjem členu uh, točka 14 želim, da se pri eh, pesticidih eh, uvede prepoved, prepoved eh, škropljenja z pesticidi, ki delujejo nadaljavo v bližini vseh vrtcev, jasli, šol, bolnišnic in tako naprej. Potem ni omenjena niti zaščita nosečih žensk, bolnikov, otrok, vsega, in ljudi, ki živijo eh, v bližini pol, kjer se uporabljajo pesticidi. Potem 445. Eh, tukaj govorim o alternativnih kmetijskih praksah. Brez pesticidov, brez gnojil eh, gre za biološko pridelavo in to so tehnike, ki že obstajajo in kažejo na odlične rezultate. 741. predlog spremembe je tudi moj, pa ni vključen v kompromise. Eh, in sicer tu omenjam znanstvene kriterije. Um, in sicer, da lahko eh, država članica tudi ne upošteva teh znanstvenih kriterijev, ko pripravlja poročilo. Hmm, eh, poleg tega so bili ugotovljeni uh, tudi kancerogeni učinki eh, glifozata. Številne študije so to potrdile, pa to ni eh, tukaj zapisano. Eh, vprašala sem, zakaj temu tako, ampak um, dobila sem nek uh, odgovor, ki se je izmikal v bistvu. Zahtevam, da se določene stvari pojasnijo in uh, o določenih predlogih sprememb bom želela uh, ločeno glasovanje. Hvala, gospa Dornano. Zdaj pa gospod Loazo v imenu ENF. Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi obema soporočevalcema, gospodu Lincu in gospodu Stesu se zahvaljujem. Mislim, da sta upravila dobro delo. Od začetka dela tega odbora eh, je bilo izraženih veliko idej, Pokazali smo na številne pomankljivosti v postopku odobritve in zato obstajajo tudi eh, določene rešitve. Mi smo eh, predstavili okrog 170 predlogov sprememb, eh, s kolegom Majerjem sva to storila. In sicer gre za to, da se izboljša postopek odobritve že obstoječih pesticidov. Eh, moramo pa se zavedati tudi odpornosti našega kmetijstva in spoštovati okolje in javno zdravje. Mm, zato bom izpostavil za nekaj točk, ki se morajo pojaviti v končnem besedilu. Mislim, da bi morali eh, zavrniti tudi uvoz iz drugih držav, iz tretjih držav v svetu. Um, za določene nepreverjene eh, izdelke, potem eh, farmakovigilanca je pomembna um, in s tem so povezani tudi razni strokovni delavci, ki delajo na področju javnega zdravja in zdravja okolja. Mm, treba je upoštevati tudi primerno doziranje določenih eh, produktov in tako naprej. Neodvisni eh, strokovnjaki ali pa javnost eh, bi morali imeti dostop do študij, ehm, potem upravljanje je treba ponovno pregledati. Evropska agencija EFSA nima več eh, zaupanja, ne uživa več zaupanja zato, da upravlja neodvisno svojo nalogo. Njene metode so vprašljive. Eh, potem pri raziskovalcih EF se prihaja do konfliktov interesov in eh, pravzaprav ta agencija samo še koordinira eh, prizadevanja in študije strokovnjakov iz držav članic. Potem, ko je neka snov prepovedana, moramo kmetom tudi pomagati najti alternativna sredstva. Mislim, da je treba upoštevati predvsem pet ukrepov s katerim bi eh, že lahko bistveno izboljšali trenutni postopek. Hvala. Hvala, gospod Loazu. Preden začnemo s postopkom Catch and DI, bi vas samo še na par stvari spomnil. Priporočil bi nam, da uh, pregledamo to poročilo oziroma naše skupne zapiske pred glasovanjem. Gre za analize in predloge na področju protokola eh, avtorizacije za molekule. E, mi smo se ukvarjali tudi z nevarnostjo pri um, tako široki temi, um, obravnavali smo tudi Monsanto in tako naprej. In, uh, skupaj smo se odločili uh, o tem, da je treba uh, to nalogo jasno opredeliti, zato da bo jasna. In skupno smo odgovorni za to, mi nismo sodišče, ampak imamo pa neka načela. E, imamo tudi obdobje pred in obdobje po, in e, po odobritvi. In eh, treba je določene stvari izboljšati in to smo tudi zapisali v naše eh, zapiske, kako lahko izboljšamo protokol. S tem smo se ukvarjali. Eh, izbrali smo določene metode, obravnavali smo točko za točko in prišli smo od faze izboljšanja Eh, proizvodne neke snovi do eh, faze distribucije in trženja. In eh, moramo se zavedati, da pri našem delu gre za to, ne smemo izgubiti spred oči tiste rdeče niti, ki nas vodi. In različne skupine so tukaj sodelovale in pomembno je, da pred glasovanjem se še enkrat spomnimo na to kakšen je bil cilj našega dela. Dva poročevalca imamo, veliko predlogov sprememb in ti predlogi sprememb so zelo raznovrstni. Eh, ampak eh, določeni predlogi sprememb so šli tudi izven okvira, ki smo si ga eh, zastavili. Naša naloga je, pa je ukvirno zastavljena in mislim, da bi se morali tega držati. Ne smemo preveč preseči tega ukvira in naših eh, začetnih ciljev, o katerih smo se skupaj dogovorili. Ne vem, kako se bo vse skupaj odvilo, ampak eh, mislim, da se moramo držati teh opredelitev, ki smo si jih zastavili na začetku.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 Gospa Grling, izvolite. Donc, euh, non, je, <laughs> je, ja, je il n'y a pas de pesticides dans mon sac. Um, I... Hvala lepa. Navezala se bom na to, kar ste pravkar povedali. Eh, po pravici, gospod eh, predsedojoči. Šokirana sem bila, ko sem slišala eh, prispevke nekaterih poročevalcev v senci. Gospi Hasselkamp bi rekla, da vem, kaj se je dogajalo za glifozatom. Zelo natančno se spominjam. Glifozat je snov, eh, ki eh, smo jo tako natančno preverjali. Toliko mednarodnih teles je natančno preverjalo to snov bolj kot katerokoli drugo snov. In so ponovno podali eh, registracijo. Torej, EHA, Evropska agencija, je eh, dejala, da lahko to snov odobrimo. Sicer ta snov ne bi bila odobrena. Zaradi tega ni na mestu, eh, da eh, spuščate takšne čustvene rafale. Rekli ste, držimo se eh, področja delovanja, eh, držimo se tega, za kar tukaj gre, ampak to, kar ste dajali vi, je zgrešilo eh, to, za kar to, kar gre. In preveč takšnih besed je. In mislim, da je tukaj čisto preveč čustev v besedilo. Naprimer, tukaj imamo celo vrsto izjav, ki jih ne podkrepijo dejstva in zato besedila ni lahko razumeti. Nisem se mogla udeležiti eh, številnih eh, sestankov, ampak ogledala sem si te sestanke kasneje in slišala sem strokovnjake. In v tem poročilu so zapisane številne stvari, o katerih pa na sestankih s sa strokovnjakih ni tekla razprava. In videti je, da e, obstaja razhajanje med tem, kar je zapisano tukaj, pa med tem, kar so dajali strokovnjaki. Naprimer, e, tukaj se omenja e, negotovost, ki je povezana z postopki odobritve. Res. Potem kompromis 9. Potem tukaj omenjamo disleksijo, pri čemer ni bila nikoli vzpostavljena v nobeni znanstveni študiji povezava s eh, tem. Torej, te povezave enostavno ni. Torej, zakaj je to zabeleženo v tem poročilu oziroma zakaj ni to eh, izraženo v drugačnem besedilu, ki bi povdarjalo, da ni te povezave. Potem 26. Eh, tukaj govorimo o um, zadevah, ki jih pokriva zakonodaja o hrani in krmi. Tukaj gre za MRELA. Zakaj je to vključeno v to poročilo? Dejala bi, da eh, je obeseditev nejasna. Uh, Potem, eh, kakšni eh, so eh, naši ukrepi za preprečevanje tveganja? Torej, kateri so ti ukrepi? Zakaj gre tukaj? Potem tukaj govori povsem neodvisnih znanstvenikih, ki naj bi nadomestili nacionalne strokovnjake. Kdo so ti, kdo so ti ljudje? Kajti številni izredno izkušeni znanstveniki so izdelali številne preiskave. Zakaj so sedaj neodvisni? In rada bi zaključila eh, z eh, vprašanjem po eh, nemški zakonodaji o živilih. Danes smo glasovali o tem, kot verjetno veste. To bomo obravnavali na plenarnem zasedanju decembra. In to pokriva celo vrsto eh, stvari, ki jih zajema tudi to poročilo. In verjetno bomo tam prišli do povsem drugačnih rezultatov. In To je zakonodajno delo in potem uh, bomo ob koncu v tem odboru izdelali celo vrsto priporočil v zakonodajnem poročilu, ki bodo v naskrižju za prej omenjenimi. Torej, kakšni bomo ob koncu izpadli? Izpadli bomo precej trapasti, se bojim. Unesla sem številne predloge sprememb, ki pa uh, so bili prezrti. Eh, torej, eh, tukaj so stvari, ki so vključene v splošni zakon o živilih. Torej, bojim se, da bo to poročilo odloženo v predal in nikoli ga ne bo nihče več pogledal, kar pa je škoda, kajti tukaj so stvari, o katerih bi morali eh, govoriti in so pomembne. Mislim, da je to ideološko poročilo. In um, v tej obliki tega poročila nikakor ne bi mogla podpreti. Sicer pa se vam zahvaljujem za vaše trdo delo, kajti obravnavali ste več kot tisoč predlogov spremem in vem, da to ni lahko delo in občudujem eh, vašo ustrajnost. Hvala. Ampak gospa Angerling, eh, tukaj je več političnih skupin in eh, demokracija bo odločila. Eh, ALS je ena osmina eh, tega odbora in bomo videli, kako, kakšen bo na koncu rezultat. Eh, ne želim pa ocenjevati dela naših kolegov. Glasovanje bo pokazalo. Torej, jaz spoštujem mnenje drugih, imam pa pravico, da izrazim svoje mnenje, ne da mi vi predavate o pravicah drugih oseb. Zelo sem vesela, da sem tu in da prisluhnim drugim in sem ob tem uljudna. Eh, ampak to ne pomeni, da ne smem povedati tega, kar mislim in prosim, da me ne obravnavate kot otroka, ker to nisem pa vse, ki že. No, saj nisem mislil, da ste otrok, ampak eh, želel sem eh, povedati, da je ta odbor sestavljen iz različnih skupin. Eh, želeli smo jih vključiti čim več, čim več različnih članov in zato so mnenja tako drugačna. In vsak avtor predloga spremembe je odgovoren za svoje predloge sprememb. Mm, glasovanje pa bo potekalo 6. decembra. Eh, tukaj v odboru in 17. januarja na plenarnem zasedanju. Takrat bomo videli, kakšen bo rezultat. Eh, moramo se pa zauzeti za javno zdravje in okolje. In eh, spoštovati je treba tudi delo naših kolegov. Naši kolegi so delali tukaj vsega, veliko četrtkov eh, popovdne in naš odbor je bil pravzaprav eh, najbolj ustrajen, največ eh, sestankov smo imeli. Zdaj pa gospod Vajc. Hvala lepa, gospod predsedajoči. No, čisto na začetku bi rad povedal, da se ne strinjam za gospod Görling, čeprav uh, so bili njeni prispevki vsaj vsebinski za razliko od drugih. Mislim, da naš odbor že sedaj vpliva na druge postopke. Že danes ste omenili to, kar se dogaja v odboru in vi. In verjetno je tudi to del dinamike. To se bo odražalo tudi v splošnem zakonu o hrani. Komisija je sedaj že prevzela nekatere predloge, ki smo jih izdelali tukaj v odboru. Torej, že ta hip imamo občutek, da smo povzročili nekaj pozitivnega. In dobro je, da imamo večino tukaj v odboru. Torej, večini v odboru je pri srcu okolje in pa eh, zdravje našega prebivalstva in večina želi delati na eh, kompromisih. Eh, seveda ne moremo reči, da je vse zeleno. Ne vem tudi, ali koga ste, kakšno ideologijo ste kritizirali, zeleno ideologijo ali pa ideologijo Evropske ljudske stranke. Mislim, da tukaj ne gre za zdravje in za okolje, gre za tiste, ki za razliko od nas zelenih še vedno ustrajate pri kmetijstvu, ki uporablja pesticide. Torej, tudi za tiste je informirana uporaba pesticidov eh, gotovo poglavitni predmet eh, naših skupnih razprav in gotovo je to v srču naših skupnih interesov. Torej, kolegom eh, za desnice bi rad pritrdil, da naše kmetijstvo potrebujemo. Za naše kmetijstvo potrebujemo enake standarde, Eh, kot ti veljajo za uvožene proizvode, zato da bi ohranili konkurenčnost našega kmetijstva. In to eh, je gotovo eh, nekaj, kar zagotavlja pravično konkurenčnost, ne glede na levico ali desnico. Mislim, da se v zvezi s tem vsi strinjamo. In konec koncev sem poln upanja, da bomo v smislu kompromisa, v smislu demokracije prišli do dobrega zaključka in da bomo sprejeli besedilo, ki bo koristilo našim državljankam in državljanom. Hvala. Gospod Ivazi dobi besedo. Hvala, gospod predsednik. Eh, velika hvala pa tudi obima soporočevalcema. Opravila sta res eh, pomembno delo, glede na vse te predloge sprememb, ki so bili vloženi. E, malo sem si že pogledala kompromise, ki jih predlagata. In mislim, da e, bodo prispevali k izboljšanju situacije cilj vsega tega dela je, da eh, zagotovimo spet zaupanje v naše institucije in da lahko rečemo, da je Evropa eh, vendarle institucija, ki skrbi za javno zdravje naših državljanov. Torej, eh, spet vzbuditi to zaupanje v njih. Zakaj pa sploh obstaja ta odbor? Zakaj ni zaupanja? Zato, ker je prišlo do afere Monsanto, ker je bila polemika v zvezi z glifosatom in ena ključnih zadev je, je um, dostopnost študij in pa transparentnost. Um, rekli ste, da uh, po eni strani uh, imamo centr za raka v Evropi, ki objavlja javno vse študije, po drugi strani pa EFSO, ki ne dela transparentno. Uh, poleg tega nikjer ni napisano, da je glifozat karcinogen. Uh, tukaj imamo problem s preglednostjo. Sama tudi predlagam eh, predloge sprememb, eh, ki presegajo naš okvir. Želela bi si namreč eh, neko mm, nadzorno telo, ki bi kontroliralo evropske agencije. Poleg tega pa želimo tudi uvesti previdnostno načelo. Moramo ga upoštevati v vseh naših zakonodajnih dokumentih. Ampak poglejmo, kaj se dogaja pri EKI. Včasih so odobrene snovi, čeprav sploh nimamo vseh podatkov, niso eh, predstavljene vse študije ali pa so take, da ne potrjujejo določenih eh, hipotez in to ni načelo previdnosti. Tukaj mislim, da bi morali veliko stvari izboljšati. Potem javne raziskave. Eh, če bi imeli več denarja, bi lahko izvedli neodvisno javno raziskavo, to slišimo. Ampak sama bi si želela tudi nek rezervni sklad za raziskave. Raziskave. Eh, potem bi lahko naredili študije o različnih snoveh, ki se uporabljajo v Evropi. To bi bile javne raziskave eh, in lahko bi naredili tudi raziskave na področju alternativnih snovi. Eh, potem pa fitofarmakovigilanca. Ehm, tukaj gre lahko za pesticide, za rakotvorne snovi, za zaščito potrošnikov in mislim, da bi potrebovali boljše sledenje proizvodom. Tudi raziskovalci so nam rekli, eh, imamo mejne vrednosti ostankov določenih snovi, to je dobro, ampak potem dodatne snovi lahko eh, sprožijo škodljive učinke. Pa še nekaj me šokira, eh, kar se tiče solidarnosti. Če v Evropi prepovemo en pesticid, kako lahko ta pesticid potem prodajamo v Afriki, kako lahko ta pesticid prodajamo v Afriki, kako lahko prodajemo tak pesticid v državah, ki nimajo strokovnjakov, ki bi ocenili škodljivost pesticida. E, mislim, da bi tukaj morali e, prepovedati prodajo tega pesticida v celoti. E, želim pa res čestitati obima poročevalcema in upam, da bo to res skupno kolektivno delo. Eh, ki bo šlo v smeri zagotavljanja zdravja evropskih državljanov. To je delo, ki so ga upravili um, evropski poslanci, imamo besedilo Evropske komisije, mi pa želimo dati eh, dodaten zagon za to, da bomo uh, delo na področju odobritve pesticidov izvajali bolje. Hvala. Naprimer, klordekon, eh, s katerim smo se ukvarjali v zadnjih mesecih, eh, bi tudi prišel tukaj v poštev, tudi o tem se lahko vprašamo. Zdaj pa kolegica Magines dobi besedo. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Že sedaj bi se rada upravičila, eh, torej odeležila se bom in kamera sestanka AFKO o Brexitu, tako da bom kasneje zapustila ta sestanek. Rada bi eh, se navezala na gospo Görling. Torej, neodvisni strokovnjaki, to je omenila gospa Görling. Ne samo pesticidi, ampak številni strokovnjaki eh, bi se radi ukvarjali s to temo, ampak število teh strokovnjakov je vedno manj, ker ti včasih jih napadajo, zato ker so delali eh, v industriji. In mi se moramo vprašati, kako bomo razvili strokovno znanje, če znanstveniki eh, ne morejo zbirati izkušenj. In to je nekaj, kar bo problem v prihodnosti in o tem moramo razmisliti. Gospa Gerling je omenila še konflikt za splošnim zakonom o hrani. Prejela sem danes elektronsko pošto o glifozatu in sicer s strani nekoga, ki se ukvarja z invazivnimi vrstami. Dejal je, ne preprečite tega, te snovi, kajti kako se bomo borili proti uh, tem vrstam. Kajti, naprimer, eh, pri nas eh, na Irskem se soočamo z. Za japonskim plevelom in ravno zato bomo na Irskem potrebovali eh, glifozat. Eh, Torej, obstajajo snovi, ki povzročajo eh, raka, ampak jih zaradi tega še vedno ne eh, eh, prepovemo, samo omejimo uporabo. Torej, besedilo odraža tudi napetosti in besedilo tudi pove, kako politična je postala ta tema. Torej, tisti, ki uporabljajo fitofarmacijska sredstva, se sprašujejo, kako bodo. Eh, našli uh, druge načine, če so učinkoviti in primerni, bodo, da bodo lahko še naprej kmetovali. Toda uh, včasih dobijo občutek, da je vse ali, da gre tukaj za vse ali za nič, torej tako tis dobijo od Evropskega parlamenta. In če želimo spremeniti naše metode, potem potrebujemo uh, alternative. Uh, Eh, za, eh, kar se tiče naprimer plevela in pa bolezni žita. Kajti iz svojih izkušenj vem, da se vedno manj eh, ljudi odloča za delo v kmetijstvu in zato moramo razmisliti o tem, kako bomo ohranili ta sistem. Še enkrat bi se rada zahvalila poročevalcem in vsem, ki so delali na tem. Tukaj je moj dokument, ki je zelo pisan. Torej, upam, da boste sprejeli eh, komentarje gospod Gerling v tem smislu, kot jih je podala, kajti ona se ukvarja, ona se spozna na to temo. In ona je spregovorila na razumen način in upam, da boste kolegi to upoštevali. Merci, Hvala gospa Hojbš. Hvala lepa. Zahvaljujem se eh, tudi poročevalcama, ki sta opravila gromozansko delo. Kajti um, uspelo jima je združiti široko paleto zelo različnih predlogov sprememb. O tem eh, razpravljamo pol leta. In pravzaprav po pol leta razpravljamo na enak način kot eh, ob začetku. In to me čudi. Nekateri dvomijo o sistemu, Um, uh, imamo pa tudi tiste, ki želijo ohraniti ta uh, sistem. Torej, tisti, ki uh, želijo kritizirati ta sistem, so nekako ožigoseni kot ideologi. Tisti, ki bi radi vse to ohranili, pa so uh, nekako tisti, ki so razumni. Želela bi si napredka pri, pri razpravi. Gospod Norbert Linz je. Yeah dejal, da je treba zadeve tudi v prihodnje registrirati na podlagi znanstvenih izsledkov. In vedno znova ste omenjali tudi načelo previdnosti. Ampak to se pravzaprav sploh ne izključuje. Kajti ni tako, da bi se znanstveniki vedno strinjali. In tisti, ki so tukaj skeptični in dvomijo v postopek registracije, zaradi tega, ker je ogroženo zdravje, eh, si tega niso izmislili, ampak so se oprli na znanstvene podatke, pogledali so se znanstvene izsledke, zato da so prišli do takšnega rezultata. In zato mislim, da je zelo pomembna preglednost. Eh, Gospodi Vasi je eh, zelo dobro povdarila to temo. Preglednost je izrednega pomena če namreč želimo eh, znanstvene podlage in če se želimo odločati na podlagi načela previdnosti. Treba je vedeti, kdaj so bile študije um, objavljene, eh, v katerem trenutku, ali so bile objavljene vse ali ne. Torej, v tem oziru igra preglednost izredno pomembno ulogo. Vsi vemo, da smo pri študijah zelo odvisni od tega, kako je zastavljeno vprašanje. Vse je odvisno tudi od tega, katere znanstvenike pritegnemo k sodelovanju. In zato mislim, da bi lahko v tem poročilu res naredili korak naprej. Mislim, da bi morali izboljšati to, kar že imamo in to sem eh, dejala v smislu tega, kar je povedal eh, gospod predsedojoči. In zato mislim, da nam ni treba fundamentalistično ustrajati pri svojih stališčih. In, um, Rada bi še nekaj povedala o invazivnih vrstah. Tam, kjer se v velikih količinah uporablja glifozat, naprimer v ZDA, se je pojavila odpornost in tam sploh več ne vedo, kako eh, naj odpravijo plevel. Torej, če bomo invazivne eh, vrste ustavljali, ustavljali za določenim pesticidom in sicer trajno, potem eh, moramo, se moramo spomniti samo na to, eh, kaj smo doživeli v preteklosti s pesticidi, namreč, da se je razvila odpornost. In potem smo prišli enostavno z dežja pod kap. Povsem prav imate, ko pravite, da je treba o začiti rastlin razpravljati v širšem smislu, kajti ta tema presega pesticide, kajti ni, niso pesticidi edini tisti, ki ščitijo um, rastline. Treba je razmišljati o drugih um, metodah in mislim, da bi morali uložiti um, mnogo več v raziskave na tem področju. Ne more biti tako, da rečemo, no, en, pesticid, na en, en pesticid eh, je razvil preveč odpornosti in je vendarle škodljiv za zdravje in sedaj potrebujemo drug pesticid. Mislim, da bi se morali zadeve lotiti tudi drugače in pred nami je še dolga pot. In zato mislim, da bi eh, morali iti eh, tudi v tem poročilu v smeri alternativnih raziskav. In uh, mislim, da če bomo ustrajali samo pri pesticidih, tako ne bomo zakorakali v prihodnost. Hvala. Gospod Dornano, dobi besedo. Hvala, gospod eh, predsednik. Eh, hvala tudi obima soporočevalcema za njuno delo. Kot smo že večkrat povedali, eh, je vprašanje pesticidov tesno povezano z alternativami, kar se tiče snovi in pa modelov proizvodne oziroma kmetijske pridelave. Tisti, ki zagovarjajo pesticide, pravijo, da da so te stvari bistveno povezane. In eh, prav zato je bil ustvarjen ta posebni odbor. Mi moramo zagovarjati različne kmetijske modele in eh, varstvo okolja mora biti naša absolutna prioriteta. Mislim, da je ključnega pomena to, da si zastavimo vsa ta vprašanja, eh, še posebej vprašanja, Eh, ko ugotovimo, da je nek model slab, eh, um, potem ga je treba zamenjati. To je naša vloga, da poskrbimo za to. Hvala. Hvala. Besedo bo zdaj dobila komisija eh, Klaus Berend, ki je vodja generalnega direktorata za zdravje. Od 8 do 10 minut dobite, izvolite. Um, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Zahvaljujem se odboru za povabila, tako da lahko povem svoje mnenje o predlogih sprememb ki so bili predloženi. Torej, omenili ste, da večkrat ste povdarili, da imamo zelo visoko število predlogov sprememb, zato ne bom mogel pokomentirati prav vseh. Osredotočil se bom zgolj na nekatere vidike, ki jih obravnavate v svojih predlogih sprememb. Naj povem, da tudi ne zavidam pročevalcema, ki boste, si boste prizadevala za kompromise. Kajti vemo, da gredo predloge spremem pogosto v prav nasprotni smeri, ko gre za izpak pa vendarle, ko gre za isto eh, temo. Strinjamo se s tem, da je naš sistem za odobritev in registracijo eden najstrožjih, če ne kar najstrožji na svetu. In to smo povedali že na začetku. Seveda pa lahko vsak sistem izboljšamo. In to je razlog, zakaj. Eh,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 Eh, torej, eh, če, bo to mož, če bodo možne spremembe v tem pravnem okviru, potem uh, bomo to tudi storili, ampak nekatere spremembe bodo verjetno zahtevali spremembo zakonodaje in to znotraj tega uh, sklica ne bo več možno. Rad bi se navezal na nekaj, kar je povedala gospa Guteland, ko je umenjala direktivo o trajnostni rabi in pa uh, njeno izvajanje. Uh, In eh, res je, okvir, ki pokriva pesticide v Evropski uniji, ni samo sistem registracije, ampak tukaj je še direktiva o trajnostni rabi in pa tu so še vsi ukrepi, ki bi jih morale države članice izvajati v zvezi s tem na nacionalni ravni. Nekateri predlogi sprememb eh, pravijo, da ne uporabljamo dovolj načela previdnosti. In Mislim, da se s tem ne morem strinjati. Sodišče je povdarjalo, da eh, je bilo sedem ukrepov upravičenih eh, in sodišče je zavrnilo tožbo. Eh, tukaj je šlo za omejitve glede neonikotinoidov. Eh, poslanka je omenila, da eh, odobravamo snovi, čeprav imamo vrzel podatkov, ta hip eh, teče postopek, zaradi tega, ker nismo odobrili snovi, zaradi tega, ker ni bilo na voljo dovolj podatkov. Torej, komisija se tega zaveda in uporablja načelo previdnosti tam, ker je to upravičeno oziroma primerno. Povsem se strinjamo s pozivom k večji preglednosti v celotnem postopku ocene tveganja. Gospa Gerling je to omenila, če se ne motim, predložili smo tudi eh, predlog spremem po zvezi sa splošnim zakonom o hrani. Prav zaradi tega pa tudi kot eh, odgovor na pobudo, državljansko pobudo o glifozatu, eh, kajti ljudje so jasno izrazili, da si želijo več preglednosti. Danes zjutraj, kot vsi dobro vemo, se je odbor Envi ukvarjal s tem predlogom in glasovali so o svojih predlogih sprememb. Komisar Andrej Kajtis je večkrat pozval svet in parlament naj hitro delata na tem predlogu, tako da eh, se bomo lahko strinjali o tem in da bomo zadevo lahko sprejeli še v tem sklicu Evropskega parlamenta. Predlog komisije predvideva to, da se študije v celoti objavijo na začetku postopka tako, da so na voljo um, v postopku odobritve, torej da so na voljo, javno na voljo vse informacije tekom celotnega postopka. Danes smo slišali uh, komentarje v zvezi z dejstvom, da bi morala biti EFSA bolj vključena, ko uh, gre za oceno fitofarmacevskih sredstev pred registracijo, to je sedaj na ravni držav članic. To izhaja tudi iz predlogov sprememb. Torej, o tem ste večkrat spregovorili tukaj v odboru. Ampak, eh, kot je dejala gospa Guterland, če bi se dogovorili, da bomo šli v tej smeri, potem bi uh, eh, zato potrebovali dodatna sredstva. Ne, bo, ne, ne bi mogli, morali preč, mogli pričakovati, da bi EFSA v sedanjem okviru sredstev lahko prevzela oceno vseh proizvodov, kajti na trgu imamo več tisoč proizvodov. V predlogih sprememb eh, omenjate tudi imenovanje države poročevalke v primeri obnov, obnovitev eh, odobritve in pa o tem, da sistematično vedno eh, imenujemo drugo državo, ne pa državo, ki je bila prva poročevalka. Tukaj gre za šest, imamo 66 aktivnih snovi, ki, katerim bo dovoljenje preteklo leta 2022. Eh, tukaj smo v nekaterih primerjih smo imenovali druge, drugo državo poročevalko kot v prvem primeru. Mi pa smo proti temu, da bi to sistematično delali, stoodstotno. Številne države članice so zavrnile, da bi postale države počarovalke za aktivne snovi, če niso um, eh, dosedaj sprejele registracije za, no, za noben proizvod, za noben to vrsten proizvod. Eh, torej, to ne bo šlo skozi, razen če se želimo pač strinjati vedno za državami članicami. Eh, številni predlogi sprememb se eh, nanašajo tudi na 53. člen. Strinjamo se eh, s tem, kar ste povedali. Pred kratkim torej, razpravljali o neonikotinoidi in sedaj tudi razpravljamo o tem, kako naj bi to zadevo obravnavali v prihodnosti. Strinjamo se tudi s tistimi, ki ste poudarili potrebo potem, da morajo imeti kmetovalci na razpolago orodje. Tukaj gre naprimer za proizvode za nizkim tveganjem. Intenzivno smo sodelovali z državami članicami. Imamo delovni program, da bi opredelili dejavnosti, s katerimi bi lahko dobili na trg takšne snovi in takšne proizvode, skladno za delovno skupino v svetu. Ta, torej, um, in svet se je leta 2016 eh, dogovoril za takšen program. Torej, dela Evropske komisije na tem področju so sklenjena. Ravno prejšnji teden smo um, intenzivno razpravljali s strokovnjaki iz držav članic, zato da bi bolje prilagodili zahteve po podatkih in pa postopke ocen za mikroorganizme in pa za druge biološke snovi. Ampak ni tako enostavno doseči strinjanja na tem področju. Številni eh, poslanci ste uh, omenili tudi uvoz in pa to, da bi morali uporabljati enake standarde za domačo proizvodnjo kot za uvoz. Sedanji predpisi predvidevajo, da moramo zagotoviti enako raven zaščite, ko gre za uvoz hrane in krme. Oziroma, ta zaščita mora biti enaka za doma proizvedene uh, snovi. EFSA si tudi natančno, um, uh, og, natančno dela na zahtevah državah na tem področju. Naj povem, da se veselimo končnega poročila odbora PEST, eh, zelo natančno si ga bomo ogledali in to bomo tudi upoštevali, ko bomo izdelovali naše končno poročilo o vrednotenju oziroma pregledu Refita. Eh, seveda sem vam tudi na voljo za vaša nadaljna vprašanja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, hvala za vaše komentarje. Zdaj pa dobi besedo gospa Konečna. Govorila bo zdaj v zadnjem delu. Potem pa bomo slišali še komentarje obeh soporočevalcev, ki se boste odzvali na razpravo in na besede komisije. Hvala lepa, zdaj bomo lahko prešli še to ciljno ravnino do konca. Izvolite. Thank you very much. And Hvala lepa. Zdaj bom dala besedo poročevalcema, najprej Norbert Linz. Pet minut, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi tokrat bom poskusil biti krajši. Kajti temu sledi zasedanje poročevalcev v senci, in posvetili se bomo temu, o čemer smo govorili tukaj, namreč poiskali bomo kompromis in sicer tak kompromis, da bi lahko ustrezal čim večjemu številu deležnikov, zato da bi lahko dobili na koncu dober rezultat. Hvala komisiji, da so predstavili svoje vidike, da so izpostavili svoje elemente in spregovorili o tem, kakšne bi lahko bile posledice določenih predlogov sprememb in določenih kompromisov, če bi na koncu tako ostalo. Pri določenih ključnih elementih imamo različna mnenja, naprimer previdnostno načelo. Poskusili bi lahko opredeliti previdnostno načelo, ampak to bi bil argument, ki bi lahko trajal kar nekaj mesecev. Mislim, da bodo izhodišča še vedno zelo različna. In gospa Hojbuh, govorili ste o študijah in o študijah, ki se potem ne upoštevajo. Na to sva upozorila v dokumentu in tudi v kompromisih. Namreč potrebovali bi registr študij, zato ni treba že na začetku razkriti vsega, kar zadeva surove podatke, kajti če bi to morali storiti, potem sploh ne bi več imeli industrije v Evropi. Nihče več ne bi želel sodelovati v postopku pridobivanja dovoljenja, kajti potem to ne bi bilo več zanimivo. Zato mislim, da smo tukaj našli pravo ravnotežje, seveda pa bomo delali še naprej. Kompromis 18 je tukaj v igri, še naprej se bomo torej prizadevali najti dober kompromis. Sicer pa se zahvaljujem tudi kolegicam in kolegom za to, da so še enkrat predstavili svoje prednostne naloge. Jasno so povedali, kaj jim je najbolj pomembno. V zvezi s postopkom pa želim povedati naslednje. Soporočevalca ne želiva zdaj reči, da želimo iti po svoje in da določenih predlogov sprememb sploh ne bova upoštevala. Ne. Pač postopek je tak, da sva tematsko obdelala predloge sprememb in upoštevala sva pač tiste predloge sprememb, ki so bili vključeni ali so zadevali določeno temo in področje. Sveda lahko vsaka skupina še enkrat uloži predloge sprememb ali zahteva ločeno glasovanje. In to bomo na koncu tudi upoštevali. Če ne bi postopala tako, drugače skoraj ne bi šlo, kajti če predloga spremembe ni v kompromisu, to ne pomeni, da vsebina tega predloga spremembe ni bila upoštevana. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Stas, izvolite. Hvala, um, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi jaz se zahvaljujem vsem, ki ste prispevali k tej razpravi. Zahvaljujem se tudi komisiji, kajti komisija nam je dala dober pregled. Oglasili so se tudi kolegice in kolegi, ki niso poročevalci v senci. Gospa Guteland je govorila v imenu socialistov. Govorila je kar pozitivno, ampak na koncu je dejala, da obžaluje, da ni kompromisa o hormonskih motilcih. Ona je sicer zapustila dvorano, vendar njeno osebje je še tukaj, ampak lahko bi ji povedali, da kompromis pet to vključuje in pragovi, ki so vključeni, so pač namenjeni prav temu. Gospa Hazenkamp in gospa McIntyre ne vidim vaju, ampak upam, da, je, da so vajni asistenti tukaj. Vidimo se na zasedanju poročevalcev v senci. Gospod Donano, dejali ste, da želite vse skupaj postaviti pod vprašaj, zato ker naj ne bi upoštevali vaših predlogov sprememb. Ampak, kako je povedal Norbert, če si pogledate kompromise in če si pogledate seznam predlogov sprememb, ki so bili vključeni v te kompromise, lahko vidite, da je sekretarjat res upošteval veliko predlogov sprememb. Seveda, pripraviti moramo še glasovalni seznam, potem bomo videli, katere skupine bodo podprle kompromise, kateri predlogi sprememb so vključeni in o katerih moramo glasovati ločeno. Gospa Dornano je rekla, da ni vključenega nič v zvezi s čebelami in opraševalci. No, povem vam lahko, da to ne drži, vključeni so elementi tako v zvezi s čebelami, kot tudi z opraševalci. Govorimo tudi o vplivu neonikotinoidov. To je predlog spremembe 51. In nekdo je govoril tudi o uvozu, komisija je na to že odgovorila, da uvoz živil in uvoz živine. To je vključeno v predlogu spremembe 49. Moji no, zeleni kolegice in kolegi so z menoj o tem že govorili v okviru skupine in tudi na štiri oči smo o tem govorili na dolgo in široko, zato o njihovih komentarjih ne bom več govoril rečem lahko le, da imamo zasedanje poročevalcev v senci ob petih, nadejam se napredka in prepričan sem, da bo sekretarjet lahko pripravil dober glasovalni seznam in da bo glasovanje morda 10. decembra šlo zelo gladko. Hvala. Hvala lepa. Hvala vsem, ki ste ostali do konca. Želim vam vso srečo ob petih. Na koncu pa lahko rečem le še to, da bomo v odboru PEST glasovali 6. decembra na plenarnem zasedanju, pa januarja 2019 upam, da bo vse šlo tako, kot si želimo. Hvala lepa in 6. decembra